tema je zaključena. Glasovanje bo jutri opoldne. Tako prehajamo na naslednjo točko našega dnevnega reda. Gre za vprašanje za ustni odgovor za razpravo komisiji o kolektivnem upravljanju pravic. Najprej bi rad, rada dala besedo avtorici. Merci, madame la présidente, euh, monsieur. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod komisar. Prepričana sem, da gospod komisar dobro ve, kako natančni so pravniki, ko skušajo razvozlati najtežje pravne težave. Torej v odboru Juri so tudi tisti, ki niso pravniki nekoliko nestrpni. Komisija je vodila posvetovanja, kar se tiče uveljavljanja kolektivnih pravic že od polovice leta 2006. Imamo že kar nekaj dokumentov, delovnih dokumentov in študij na ta temo, potem pa smo imeli tudi javna posvetovanja. Parlament je že pozval k temu, da bi oblikovali skupni okvir skupnosti za družbe za kolektivno upravljanje na področju avtorske in sorodnih pravic to smo storili 15. januarja 2004 v resoluciji, pa tudi 13. marca 2007. Prav tako pa leta 2008, pa tudi sedaj v našem mandatu smo ponovili poziv, še prav posebno eh, v resoluciji 12. maja 2011, ko smo govorili o sproščanju potencijala kulturnih in ustvarjalnih sektorjev. Prav tako pa smo pripravili tudi poročilo. Jaz sem ga pripravila 22. septembra 2010. Kot je bilo rečeno v sporočilu, 24. aprila lani je predlog okvira o upravljanju skupnih pravic nekaj, kar je nujno potrebno na digitalnem trgu. Pomembno je, da bi čez evropske licence obstajale, čez mejne licence obstajale. Vemo pa tudi, da obstajajo nekatere težave, ki jih je potrebno še razrešiti. Tudi kar se repertoarja tiče. Tako da bi potem določen organ lahko podaroval licence na celotnem ozemlju. Pomembno je, da bi organizacije, ki bi upravljale s kolektivnimi pravicami, to počele na ustrezen način. Zavedamo se kulturnih in jezikovnih preprek. Vemo, da bo s tem kolektivnim zbiranjem nastalo nekaj težav. Vendar pa je to potrebno storiti. Gre za nagrajevanje avtorjev, bolj znanih, pa tudi do tistih manj znanih. In tukaj je potrebno doseči ravnovesje, kar se tiče modernizacije prava zbiranja pravic, pa tudi kar se tiče uporabe spletnih sobin, naprimer. Po drugi strani pa tudi ravnovesje z varnostjo in plačilom avtorjev. To bo ohranilo tudi več kulturnost. In še zadnje vprašanje, verjetno ga že pričakujete. Kdaj bo komisija predlagala to besedilo? Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Galo, gospod Garnije. Barnije, prosim. Euh, Hvala lepa, gospa predsedojoča. Zahvaljujem se gospe Galo za njeno vprašanje v imenu odbora za pravne zadeve, kar se tiče kolektivnega upravljanja pravic gre za to, da je potrebno oblikovati skupni okvir za kolektivno upravljanje področja avtorske in sorodnih pravic tudi na internetu. Gre za globalni pristop, kar se avtorske in sorodnih pravic tiče. Še prav posebno sedaj, včasih interneta. Avtorske pravice in sorodne pravice, to so zelo zaplotena vprašanja. Ne gre pa samo za avtorsko pravico, gre tudi za umetnike, za kulturnike, producente, založnike, pa tudi za radijske postaje. Tukaj gre za velike kolektivne družbe, vendar pa tukaj, spoštovani poslanci, ne smemo pozabiti, da gre tudi potem za nadaljne pravice. Kar se tiče kolektivnega upravljanja pravic v ožem smislu, gre za 7 milijard evrov globalno gledano. In če se omejimo samo na Evropo, gre za 4,6 milijarde evrov. Torej gre za veliko denarja. Kolektivno upravljanje pravic je zelo zapleteno vprašanje. V tem trenutku je to razdeljeno na različne, raznolike družbe in seveda to kaže tudi kulturno raznolikost naših držav članic. Eno pa se je potrebno prilagoditi na internet, na vedno bolj globaliziran svet. Vse skupaj mora torej biti prijazno za potrošnike, pa seveda tudi za avtorje. Poleg tega mora vse potekati v skladu z našim enotnim trgom. Pomembno je, da vse skupaj podrobno analiziramo, kako se pridobivajo licence, prav tako pa je potrebno zaščititi imetnike pravic in jim omogočiti plačila, ne samo tistim, ki so znani, ki so zvezde, tudi za manj znane avtorje je potrebno to zagotoviti. Imeti morajo enako pravno varnost. To je seveda zelo težavno ravnovesje, ki ga je potrebno vzpostaviti. Kolektivno upravljanje pravic. Tukaj imamo zelo različna mnenja in tudi zelo eh, različne razlage. Ta trg se izredno hitro razvija. Te različne pristope in ostalo moramo pogledati tako, da bo ta predlog prinesel napredek. Zato naj sedaj povem nekaj o tem predlogu. 20. maja 2011 smo pripravili naše sporočilo in tam smo napovedali, da bomo vključili spletne glasbene storitve, pa tudi, da bomo omogočili bolj splošne določbe za vse kolektiv, družbe za kolektivno upravljanje pravic, ne glede na domeno sedaj delamo v tej smeri in poskušam li bomo naše področje uporabe predloga razširiti. Imeli smo že predvsej obširno fazo posvetovanj, sedaj smo jo zaključili. Seveda pa želimo upoštevati vse zainteresirane strani, vse slišati. To smo skušali storiti in zato bomo sedaj spomladi predlagali, predlog direktive. Po eni strani bomo imeli horizontalne določbe glede preglednosti in glede upravljanja. Gre za usklajena pravila, uporabna pravila, ki bodo veljala za vse. Družbe za kolektivno upravljanje pravic v Evropi. Tako bi lahko bolje sodelovali in to prid vseh udeleženih. Ne moramo zanemarjati tudi tega, da je vsaka od teh družb taka, da mora poštevati seveda tudi pravice, naprimer na področju radijskih odajanj pa tudi upoštevati pravice družb v tujini. Potem potrebno je razviti konkretna pravila za spletne glasbene storitve. Tukaj bi morali zagotoviti visoko raven preglednosti. Prav tako moramo vzpostaviti jasen pravni okvir, zato da bomo zagotovili, da so družbe sposobne podrevati licence na celotnem ozemlju Evropske unije. Tako lahko potem pozamemo tudi repertoar na tak način, da ne bo potrebno izdajati vsake licence posebej. Komisija bo po potrebi upoštevala tudi stališča parlamenta, koliko se bo le dalo. moja ekipa zelo intenzivno eh, dela na tem predlogu in čas, ki smo ga namenili temu predlogu, je bil precejšen. To pomeni, da pripravljamo precej uravnovešen predlog. Podali bomo jasen okvir za opredelitev temeljnih pojmov. Kar se tiče glasbenih spletnih storitev, pa bo zadeva taka, da bodo umetniki imeli več pravic in bodo njihove pravice zajete širše. V tej smeri delamo in upamo, da bomo besedilo kmalo pripravili. Upamo, da bo to možno že v naslednjih tednih. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod komisar. Tako, sedaj pa prehajamo na razpravo. Najprej gospa Makovej, ELS, dve minuti. Prezident. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Pozdravljam predlog komisije, da bi upravljali pravice kolektivno čezmejno. In tudi to, kar je opisal komisar, ko smo slišali, da je eh, bilo izvedeno tudi javno posvetovanje, to je dobro. Priporočilo iz leta 2005 komisije na nezadosten način ureja kolektivno upravljanje pravic prek meja. Gre za avtorske pravice in sorodne pravice na glasbenem področju. Naš cilj je, da bi zaščitili avtorje po Evropi in da bi zagotovili kulturno raznolikost na pravni, pošten in pregleden način. V tem trenutku imamo ozračje pravne negotovosti za avtorje pravice, uporabnike in še prav posebno za televizijske in eh, radijske postaje. Naprimer, lete so pravni negotovosti, kateri režim velja za njihove storitve. Mislim, da, predlog, da bi predlog komisije moral vključevati naslednja načela. Imetniki pravic, da se gre za posameznike ali pravne osebe, bi morali svobodno izbirati svoje upravljavce kolektivnih pravic za spletne glasbene pravice, ko gre za spletne storitve, ne glede na to, ali je upravljavec kolektivnih pravic pravic v Evropske unije ali ne. Drugič, o imenu imetnikov pravic bi družbe morale pravice razdravati na pošten način in ne diskriminirati po nacionalnosti, po kraju bivanja ali potem ali so založniki tisti, ki nastopajo ali karkoli drugega. Kolektivni upravljavci bi morali komercialnim uporabnikom, kjerkoli po Evropski uniji, dati možnost eh, čez teritorijalnih licenc za vse uporabnike, tudi za mobilne telefone. To mora biti storjeno na pošten način, brez diskriminacije med uporabniki. In konec koncev, če bo prišlo do sporov, bi morali imeti mehanizme za reševanje sporov, ki ne bodo dragi, ki ne bodo obremenjevali in ki bodo imeli razumne pravne stroje. Hvala lepa, gospod Makovej. Sedaj pa imeno SND, gospod Berlinguer, dve minuti. Signor presidente, signor komisarjo. Gospa predsedujoča, gospa komisarka, v Evropi nujno potrebujemo rast. In to je odvisno tudi od eh, liberalizacije glede na obstoječe ovire in privilegije, ki veljajo tudi na notranjem digitalnem trgu. In zaradi tega potrebujemo nov režim avtorskih in sorodnih pravic v povezavi z upravljanjem, eh, kolektivnim upravljanjem glede na to, da eh, sedem odstotkov eh, našega BDP-ja v Evropi predstavljajo ravno avtorske pravice. Nujno potrebujemo reformo. Že večkrat je bila napovedana in moram reči, da postavljeni roki niso bili spoštovani. Sami ste to tudi direktno priznali. Že dve leti pričakujemo to direktivo, pričakujemo, da se bo. Uh, obravnavala direktiva 28 eh, z režimom eh, izjem. Upamo, da bo ta eh, sklic vendarle prišel do končnih rezultatov, vendar eh, sedaj eh, imamo eh, posebne pravice, eh, na eni strani in uh, situacijo, kjer se pojavljajo nove. Uh, tehnološke rešitve za nove avtorske pravice, ki izhajajo ravno iz upravljanja. In tukaj imamo zanimive predloge. Ampak gospod komisar, z patenti ste dosegli velik pred, eh, napredek in tukaj vam čestitam, ker vam eh, spoštujem, ampak tukaj zamujate. Eh, tudi gospa Galo je omenjala težave in težave dejansko obstajajo. Sami ste rekli, da te težave deloma upravičujejo zamudo, vendar v, problem je, da družba za kolektivno upravljanje, ki obstajajo, zastopajo gledajo korporativne interese in eh, branijo svoje vrtičke. In to je prava težava ne, ne teritorijalnosti, ne eh, kolekt, za kolektivne eh, licence, ne za večjo transparentnost, ne za interoperabilnost v posebnih formatih. Vidite, tukaj je bistvo zamude. Potrebujemo reforme, ki bodo dobro izvedene, ki ne bodo usvajali prodajale eh, nekih oligopolisov in ki ne bodo eh, zatirale evropsko eh, kulturno raznolikost in zaradi tega upajmo, da bo ta pomlad letos res prišla. Hvala lepa, gospod Berlinguer. Sedaj pa gospod Vikstrem, Alde, dve minuti. There is something wrong with my microphone. Moj mikrofon ne dela. Ne, vse je lepo in prav, pravi predsedujoča. Prav, še enkrat, torej hvala lepa, predsedujoča. Svet, svet je v času tehnične revolucije, ki je za evropskega državljana zelo pozitivna. Splet da je neomejen dostop eh, za glasbo, knjige in tako dalje. In če ste zrasli na severu Švedske, kot sem jaz, imate enak dostop do teh dobrin kot v Londonu ali Parizu. Podlaga za našo zakonodajo, kar se avtorske pravice tiče, mora biti enaka posod v teh novih časih, pa to pomeni tudi to, da je potrebno stare sisteme posodobiti in jih poenostaviti. Sistem kolektivnega upravljanja pravic je eden takih sistemov in potrebno ga je prilagoditi in posodobiti 21. stoletju. Tisti, ki bodo upravljali s kulturnimi storitvami v prihodnosti, morajo oblikovati moderni sistem malo podjetje ne more zaposliti veliko pravnikov in potem se pogajati o 27 različnih licencah po državah članicah, kajti to bi zapravilo ogromno časa. To ne gre. Potrebujemo evropske rešitve, potrebno je odstraniti ovire za trgovino in potrebno je najti nov ukvir in nova pravila za podjetja. Sicer bo trg nervozen, in se bo držal tistega, kar ima, namesto da bi stremeli k čemu boljšemu. Zato se mi zdi počasnost komisije pomembna točno v tem pogledu. To je trajalo predolgo. Evropa potrebuje gonilno silo, ki bo državljano povedala, da lahko stremo več in boljše. Zato pričakujem od vas več, gospod komisar Banje. In moja skupina v, bo pri tem konstruktivno sodelovala, zato da bi dobili predlog, ki bo ustrezno prilagojen digitalnemu trgu in bo deloval in ki bo primeren za 21. stoletje. Hvala lepa, gospa. Ekstrem sedaj pa gospa Lichtenberger, minuto in pol zelenim. Hvala lepa. Dobar večer, gospod komisar. Nekoliko supla sem bila, da bomo spet odložili ta dosje. Saj tako ste povedali. To je nekoliko presenetljivo, da še sploh nič nimamo na sa, pred sabo na mizi. Od leta 2005 se pogovarjamo že o tej temi. Od leta 2005 imamo tudi že priporočila komisije, in komisija je že dejala, da je potrebno imeti družbe za kolektivno upravljanje pravic. In manjša podjetja so sedaj pod pritiskom. Ta predlog potrebujemo in to nujno. Potrebujemo ga prvič zato, ker moramo rešiti vprašanje teritorijalnosti. Tukaj imamo težave. Svet se pač ne spreminja, ne spreminjajo se sedaj več nacionalne meje, vendar pa to vprašanje gre preko meja. Nujno je tudi zato, ker je potrebno pravice umetnikov znotraj družb okrepiti in izboljšati. Ne v vseh državah članicah so razmere enake, v nekaterih so razmere dramatične. Prav tako je pomembno to zato, ker je poročilo Levaj odgovoril na, odgovoril na vsa vprašanja. Reakcija komisije pa še ni zadostna. Tudi zato, ker bi nadaljna koncentracija trga ameriških velikih družb pomenila monopolizacijo. Čas dela za dinozaura na trgu in ne za tiste, ki bi uspodbojali kulturno raznolikost v Evropi ki to potrebujejo kot vodo za življenje. Potrebujemo torej tudi kulturo, ki ne bo mainstreamovska in ki bo raznolika. Gospod komisar, bodite dejavni, vendar pa ne želimo si hitrega postopka. Hvala lepa. Sedaj pa še ostali in govorniki. François Castex, dve minuti, prosim. Hvala lepa, gospod predsedojoča gospod komisar, strinjam se s kolegi in eh, tudi sama sprašujem, kar se družb za kolektivno upravljanje pravic tiče. Strinjam se, da je potrebno uskladiti horizontalna pravila, glede preglednosti, pa tudi glede glasbenih internetnih storitev. Naj izpostavim cilj ustreznega nagrajevanja umetnikov od samega začetka mojega mandata je plačilo umetnikov zelo pomembno. To smo obravnavali v kontekstu konkurence in eh, videli smo, da umetniki, da so ravno umetniki tisti, ki izgubljajo. V primeru prodaje glasbe prek interneta bi recimo šlo za en cent za delo. Seveda je potrebno postoriti še več in imeti več preglednosti. V Franciji imamo odbor za upravljanje s kolektivnimi pravicami, ki skuša ugotoviti, kako družbe pravzaprav delujejo. Prav tako imamo potem opravka tudi eh, z velikim, veliko zamudo pri plačevanju računov. Vendar pa umetnik mora biti tisti, ki je najpomembnejši. In eh, to bo v tem predlogu, vsaj tako se zdi. To je lahko sistem, ki bo delno, kot je predlagal francoski minister za kulturo, upošteval tudi nagrajevanje. Kar se tiče upravljanja pravic, mislim, da bi bila optimalna rešitev za upravljanje leteh ta, da bi vzpostavili boljše pogoje. Ne gre za to, da bi vse skupaj moralo biti samo kot dodatek pri avtorski pravici. Ne, to je temeljna pravica, ki mora biti zagotovljena. Hvala lepa, sedaj pa postopek HDI. Pritegnite pozornost predsedojoče, najprej gospa Zaborska. Ďakujem, pani predsednička. Hvala lepa, gospa predsedojoča, gospod komisar. Pretirana reakcija javnosti, kar se tiče akte, je pokazala, da je potrebno zadeve urediti. Družbe za kolektivno upravljanje pravic spadajo tudi k temu, potrebno je po vsej Evropi zagotoviti enaka načela. Pričakujem pa, da bodo tudi nacionalne organizacije avtorjev, ki so različne, prenehale. Niso vsi avtori zadovoljni z zastopanjem teh družb potrebno je analizirati stanje in eh, poiskati najboljše načine za nadaljne delo, tudi kar se pristojbin tiče. Zakonodajo pa je potrebno prilagoditi realnosti današnjega časa. Gre tudi za to, da je potrebno govoriti še o nekaterih težavah pred kolektivnim upravljanjem pravice. Hvala lepa, gospod Tikal vizul orda un număr de doisprezece organisme de gestionare. Hvala lepa. Kar se tiče družb za upravljanje pravic. Potrebno je zagotoviti varstvo avtorskih in sorodnih pravic. Seveda pa imamo različne kriterije. Potrebno je razviti skupna pravila, specifična pravila, In to kaže tudi na to, da smo že dosegli določen napredek in da tudi imetniki pravic v dom, kakšne so njihove pravice. Komisijo bi želela vprašati sledeče. Kateri ukrepi so predvideni, da bi še v tem mandatu okrepili pravice imetnikov pravic, še prav posebno manj znanih umetnikov? Kaj boste storili, da bi to zagotovili? Hvala lepa, gospod Obermajer. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Kaj se tiče spletnih portalov za glasbene storitve, lahko rečemo, da trg raste, vendar pa potencial še ni izčrpan primerjavi z ZDA ali Azijo je Evropska unija pri eh, digitalnem trgu še nekoliko zadnja. Še prav posebno za mlajše umetnike ta razširitev prek interneta pomeni stroškovno učinkovito delovanje, da lahko dosežejo širok krok javnosti in lahko pokažejo svojo ustvarjalnost. Potencial evropske kreativne industrije je potrebno spodbujati tudi s pravnimi okviri, tudi z licencami družbe za kolektivno upravljanje pravic omogočajo tudi manjšim umetnikom, manj zanim umetnikom, da so zavarovani. Evropa lahko veliko ponudi na področju kulture in umetnosti. Tega se moramo zavedati in eh, zato moramo spodbojati tudi digitalni trg. Hvala lepa. Hvala lepa, sedaj pa gospod komisar Barnier najlepša hvala gospa predsedujoča in hvala vsem ki ste prispevali k razpravi o tem poročilu. Hvala vsem, ki ste zastavili vprašanja, zapisal sem si jih in premislil bom o njih, kajti gre še vedno za posvetovanja in priprave. Eh, glede te zadeve, Lahko seveda rečem, da obstajajo različni interesi, ampak eh, obstaja tudi po drugi strani velika pravna kompleksnost eh, te problematike in zaradi tega smo porabili nekoliko več časa, vendar smo ga izrabili zelo koristno, da smo pripravili eh, zelo. Uh, premišljeno besedilo. Gospa Galo je govorila o problemih eh, različnih upletenih eh, strani in eh, vprašala je, kako bomo z tem predlogom zagotovili ravnotežje med zaščito ustvarjalcev in kulturno raznolikostjo po eni strani, po drugi strani pa dostopnostjo. Uh, ter eh, modernizacijo kolektivnega upravljanja. Naj vas spomnim, da družbe za kolektivno upravljanje igrajo zelo pomembno vlogo posrednika med javnostjo in umetniki. Eh, za umetnike seveda ni nujno, da se vključijo v družbe za kolektivno upravljanje, to za nje ni obveznost. In eh, Gospe Zaborski bi rekel, da tukaj gre za uh, prostovoljno izbiro, vendar pa te eh, družbe igrajo bistveno vlogo, tako kot ste mogni, mnogi rekli, pa imajo tudi zelo težko nalogo. Namreč veliko so investirale v. Eh, več teritorijalne licence in ne smemo podcenjevati tehničnih eh, težav na trgu, ki se še vedno razvija. Eh, vse eh, torej ne vse družbe za kolektivno upravljanje pa eh, seveda ne obvladujejo licenciranja eh, na pravi način. Ne želimo pa, da bi jih eh, digitalni ukrepi spravili na rob. Želimo ustrezno teritorijalno licenciranje, ki bo upoštevalo potrebe posameznih članov. Slišali smo, da obstaja potreba po boljšem upravljanju, govorili ste o različnih primerjih, ilustrirali ste to razpravo. Potrebujemo transparentnost, to je res. In moramo spodbujati dejavnosti družb na tako da ustvarjamo boljše pogoje, ampak istočasno pa moramo upoštevati dobro upravljanje. Eh, gospod Belinger je govoril o eh, rokih, seveda si jih želimo držati. Obžalovali ste dejstvo, da smo zahtevali nekaj več dodatnih tednov oziroma prosili za nje. Eh, Gospa uh, eh, Ulkstrom je želela zmanjšati oziroma skrajšati roke. Pa gospod Belinguer, treba se je uh, zavedati, da smo ta čas uporabili za to, da uh, čim bolje obravnavamo uh, avtorske in sorodne pravice, pa tudi druge relevantne zadeve, ki se na nje navezujejo. Eh, naprimer eh, observatori za um, kršitve avtorskih in srodnih pravic. To je eden od uh, predlogov. Potem bomo imeli seveda direktivo oziroma revizijo te direktive in moj kolega, gospod Vitorino, bo ombudsman uh, pri tej zelo občutljivi temi, ko gre za uh, zasebne avtorske pravice. Pripravljena je bila zelena knjiga. Uh, o eh, distribuciji audiovizualnih eh, produktov in to bomo obravnavali še letos poleti. Še enkrat. Gospa Vekstrom eh, je med drugim omenila prihodnost manjših družb za kolektivno upravljanje. Namreč vse te družbe niso enako velike in ne smemo pozabiti, da mno, večino. Uh, prihodka prihaja iz eh, televizijskega eh, kabelskega in drugega prenosa in te eh, družbe bodo še naprej izdajale licence, vendar na bolj transparenten način. Družbe za kolektivno upravljanje seveda morajo delovati tudi na lokalnem trgu in uporabljati eh, lokalne jezike in pri tem jezik nikoli ne sme predstavljati ovire. Gospa Tikao je govorila o um, dostopnosti do programa čezmejne dostopnosti, to je zelo pomembno za potrošnike, pa tudi zaradi splošne kulturne raznolikosti. Družbe za kolektivno upravljanje pa nimajo vedno dovolj tehničnih zmogljivosti, da o, zagotovijo uh, licenciranje po spletu in to čezmejno. Gospa uh, Makovej je govorila o konkurenčnosti. Uh, ali oziroma konkurenci med družbami za kolektivno upravljanje, ja, res potrebujemo večjo transparentnost pri delovanju teh družb, pri njihovem poslovanju in ljudje morajo imeti možnost informiranega odločanja ter postaviti moramo jasna pravila za delovanje teh družb po Evropi. To bo pa gotovo veliko lažje, ko bo pripravljen predlog direktive in eh, tako bodo imetniki avtorskih pravic eh, veliko eh, lažje eh, presojali različne storitve, ki jih eh, omogočajo različne družbe za kolektivno upravljanje. Eh, gospod eh, Obermar je govoril o večji kreativnosti pri omogočanju dostopa. Ja, vem, da je problem tudi vprašanje akte, ki je bilo že omenjeno, ampak eh, to bomo v besedilu tudi upoštevali. Besedilo pa bo na voljo za razpravo konec meseca. Kako se vse to vključuje akta, tudi to bomo obravnavali. Najlepše hvala za vsa zastavljena vprašanja. Delamo torej na dveh področjih in to vključuje tudi predlog eh, direktive, ki ga bomo pripravili v naslednjih tednih. Hvala lepa, gospod eh, komisar, in s tem smo zaključili to razpravo. Po dnevnem redu je sedaj na vprašanje, je ustni, ustno vprašanje,